Koraca Bild. Gospa Koraca Bild ima postopkovno vprašanje. Gospa Koraca Bild, imate postopkovno vprašanje? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Kakor veste, je minil že več kot en mesec od takrat, ko smo odkrili goljufanje pri glasovanju gospe Lepenove. Kolegice in kolegi, želimo vedeti, kakšno je stanje preiskave, ki jo.